Srednja točka in to je Gambija, kolegi in kolegice. Najprej bomo besedo predali avtorjem resolucije. Za minuto in pol dobi eh, besedo gospod Sebastian. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovana gospa komisarka. Mislim, da si moramo čestitati za to, da smo dosegli tolikšno podporo za to resolucijo. Eh, zelo hude so kršitve človekovih pravic v Gambiji, eh, eh, pomankanje demokracije tam obstaja, številni se soočajo z mučenjem in tako naprej. Naprimer, skupnost LGBTI je podvržena mučenju in kritikam in Eh, prav tako vse druge drugačne skupine in zato moramo vse to obsoditi. Ključnega pomena se nam zdi, da imamo v tej eh, resoluciji tudi poziv Evropske unije za Gambijo, za Ekovas in Afriško unijo naj ukrepajo na terenu v Gambiji. Eh, treba je paziti na kršitve človekovih pravic in proti njim ukrepati. Ključnega pomena je tudi, da se zamrzne vsaka pomoč eh, Evropske unije predsedniku Jamehu, ki je že presegal vse eh, meje dobrega okusa. Eh, samo humanitarna pomoč mora ostati, kajti gambijsko ljudstvo ne sme trpeti zaradi grozljivih dejanj svojega predsednika od leta 2015 oziroma do leta 2015 je v Evropsko unijo prišlo že več kot 15 tisoč eh, gambijcev. Pomislite, koliko so pretrpeli prej in potem na poti do Evropske unije in to trpljenje moramo končati. Hvala. Najlepša hvala, gospod Korao, za eno minuto. Hvala lepa. V Gambiji se oblast izvršuje na brutalen način, izvršujejo diktator, ki je pustil vse, vsa načela demokracije in svobode. Od leta 1994 je Jame eh, prevzel oblast z vojaškim udarom, ki mu sledi nepotizem, korupcija in revščina. Od teda je vlada v Gambi zgolj strah. Aktivisti za človekove pravice, eh, novinari, homoseksualci, eh, vsi, ki nasprotujejo režimu, čeprav to morda le v neki percipirani obliki, so preganjani. Prav tako je oblastem vseeno, ali v njihovi državi novinari in eh, nasprotniki režima kar izginjajo in jih eh, mučijo. Pomembno je, da se spoštuje tudi resolucija OZN o prepovedi Eh, mučenja in pomembno je, da se izvedejo vsi ukrepi za preprečevanje diskriminacije in napade ter kriminalizacijo skupnosti LGBTI. Hvala lepa. Prosim vas, da naslednjič upočasnite svoj govor, zato da bodo imeli tolmači možnost tolmačiti vaše govore. Gospod Demers Marker, najlepša hvala evropski turisti uh, redko vidijo, kaj se dejansko dogaja v uh, tej državi. Vlada strah v uh, tistih najodročnejših vaseh v državi. Podporniki uh, predsednika so prav tako uh, v težavah. Veliko ljudi je zapustilo državo. Ta majhna afriška država si zasluži pomoči. Vzpostaviti treba demokracijo, tako da bodo ljudje lahko uživali eh, neko prihodnost v lastni državi. Zanimivo, gospod Paceri. Prvi pa predsedujoče. V Gambiji vlada ozračje terorja, pod, eh, zaradi česar velik del prebivalstva želi emigrirati. In Gambija je en med prvimi šestimi državami, iz katerih prihajajo emigranti v Evropo. Ta nekdanja britanska eh, kolonija je država, v kateri so aktivisti za človekove pravice, eh, nasprotniki eh, režima, novinari, vse čas žrtve pregona. Arbitrarno se jih zapira, muči in z njimi ravna nečloveško vse čas pridržanja. Nobenega dvoma ni, da mora Evropska unija pogojevati vsakršno gospodarsko pomoč s spoštovanjem človekovih pravic. Prav tako je nujno, da si Evropska unija prizadeva skupaj z Afriško unijo za spremljanje razmer v zaporih in ravnanja z zaporniki. Kriminalizacija homoseksualnosti je eh, tudi eden od problemov, s katerimi se velja soočiti. Gospa Senra Rodriguez, za eno minuto. Hvala, predsedujoča. Gambija je ena najmanjših in najrevnejših afriških držav. Revščina prevladuje povsod, predvsem na podeželju, najbolj trpijo ženske. Ženske so tudi odgovorne za 40 odstotkov kmetijske proizvodnje vendar pa nimajo ne nadzora nad eh, zemljo, nimajo nobene možnosti odločanja. In eh, tudi ebola je povzročila veliko škode lokalnemu gospodarstvu in pa prebivalstvu nasploh. Evropska unija je leta 2014 eh, zaustavila pomoč v vrednosti 14,2 milijonov dolarjev. Mi verjamemo in zahtevamo, da gambijska vlada preneha z represijo in začne spoštovati človekove pravice. Evropska unija mora tudi prispevati k temu, da bo gambijsko ljudstvo, predvsem ženske, eh, lahko izšlo iz kronične revščine. Hvala. Hvala. Gospod Stehovski, za eno minuto. Gambija ni edina zemlja Zahodne Afrike. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gambija ni edina eh, zahodnoafriška država, kjer sta pod vprašanjem eh, varnost in stabilnost razmere v tej državi se že nekaj časa slabšajo. Prihaja do kršitev temeljnih človekovih pravic, naprimer eh, svoboda veroizpovedi. To velja za lokalne eh, kristjane, naprimer. Govorimo o eh, pridržanju, o nečloveškem mučenju. Tudi svobode izražanja in zbiranja ni. Zato podpiram eh, ukrepe Evropske unije. Evropska unija je zmanjšala finančno pomoč za Gambijo. Gambijski režim je, tri, je treba prisiliti v to, da izboljša razmere. Delegacija Evropske unije v Gambiji mora seveda spremljati uh, razmere na področju človekovih pravic uh, in njihovo spoštovanje v tej državi. Vzpostaviti treba dialog z opozicijo, če bodo človekove pravice še naprej kršene, potem moramo sprejeti specifične ukrepe. Zabrzniti je treba finančno pomoč. Hvala. Gospa Vautmans, za eno minuto. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Resolucija je uh, polna nasproti. Gambija želi privabljati turiste na eni strani, po drugi strani pa sili lastne državljane v to, da odhajajo iz države. Veliko je lačnih, revnih. Ljudje, še posebej mladi, iščejo upanje drugo, tonkraj eh, meja države. Ljudje nimajo pravice do uh, mirnega protestiranja, do mirnih protestov. Jasno je, da tudi svobode izražanja ni. Uh, Eh, razmere za novinarje, aktiviste, eh, osebe LGBTI so zelo zaostrene. Ljudje so preganjani, eh, pridržani in mučeni. Vlada strah in zato je treba govoriti o Gambi. Evropska unija in Afriška unija morata sodelovati zato, da zagotovita razvoj demokratičnega procesa v državi. Zdi se, da je to eksotična, sanska destinacija za turiste, ampak eh, pekel za državljane. Gospod Venta, za eno minuto. Gambija. Hvala lepa, gospod predsedujoče. Gambija je ena med 15 najrevnejšimi državami na svetu in je v polni meri odvisna od mednarodne pomoči. Eh, in zaradi nespoštovanja človekovih pravic Evropska unija skrčila večino te pomoči, kar pomeni, da četrtini prebivalstva grozi lakota. Na predsedniških volitvah letos bo petič kandidiral dosedanji predsednik, ki je leta 1994 prišel na oblast na podlagi vojaškega udara. Že sedaj eh, zapirajo, mučijo novinarje, aktivisti za človekove pravice in politične nasprotnike. Primer tega so tudi tragični dogodki tekom mirnih demonstracij v Serekundi in pa tudi zelo skrivnostna smrt enega od eh, opozicijskih volitev. Zato je v Gambiji nujna politična reforma, reforma volilnega sistema in eh, dostop do javnih medijev in informacij. Hvala gospod Martin za eno minuto. Hvala gospod predsedujoče. Več gambicev živi v mojem volilnem okrožju, prisiljeni so bili zapustiti lastno državo zaradi režima, ki tam vlada. Ljudje tega ne vedo, ampak eh, na osebo ima eh, Gambija. Eh, oziroma na število prebivalcev ima Gambija največ eh, migrantov, največ beguncev. Tega ne opazimo, zato ker je Gambija majhna država, eh, migrantov ni toliko, ampak glede na število prebivalstva je delež ogromen. Narediti moramo več v Evropski uniji. Uh, Pozdravljam dejstvo, da smo umaknili 13 eh, milijonov funtov pomoči leta 2014, sedaj pa potrebujemo konsultacije v skladu s členom 96. Eh, Jasno moramo pokazati gambicem, da če ne izpustijo aktivistov, eh, ki so jih zaprli aprila, če ne naredijo konca pridržanjem, če se ne konča mučenje in eh, druge takšne brutalne oblike eh, ukrepanja, potem eh, Evropska unija ne bo več podpirala te države. To je brutalni režim in brutalno se moramo odzvati na. Gospa Becer, za eno minuto. Presidentas. Hvala, gospa predsedujoča, gospa Jurova. Zahvalila bi se kolegom za to nujno resolucijo, ki je zelo uh, celovita. Uh, danes govorimo o Gambiji, vendar pa težko verjamem, uh, da nek diktator, ki vlada že 20 eh, let in ki eh, grozi homoseksualcem z eh, smrtjo, da prejema evropsko pomoč. Kakšne možnosti imamo mi v Evropski uniji, da pomagamo temu prebivalstvu, ki mu gre najslabše v Afriki? Gambija je med 15 najrevnejšimi državami na svetu veliko je že beguncev, veliko je zapiranja, mučenja. Na obalah pa imajo eh, eh, cele rezorte za spolni turizem. In upamo, da bomo mi kot Evropska unija lahko uporabili sredstva, ki so nam na voljo, naprimer Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice ali pa uh, Eh, tako da iz parlamenta pošljemo misijo za opazovanje volitev. Hvala. Gospa Gil, za eno minuto. Um, Tudi mene skrbijo razmere v Gambi. Prejšnji mesec so potekali miroljubni protesti, aktivisti so bili eh, brutalno napadeni, eden od predstavnikov opozicije. Eh, Sola Sanden, ki je umrl v eh, priporu. Prihaja do nadlegovanja novinarjev, zagovornikov človekovih pravic, eh, oseb LGBTI. Mislim, da je Evropska eh, unija naredila pravi korak, ko je blokirala določeno količino podpornih sredstev zaradi področja človekove pravice in zaradi zakonodaje, ki napada homoseksualce ampak to pomeni, da prekinjamo naše eh, stike. Mislim, da moramo še naprej podpirati tiste, ki eh, si prizadevajo za reforme. Obenem pa moramo tesneje sodelovati z Afriško unijo pri teh zadevah. Skrbijo me posledice za volitve, ki bodo potekale decembra. Glede na vse to, ali so volitve res lahko neodvisne in svobodne, resnično moramo pozvati Gambijo, da ratificira eh, sporazum. Eh, izkudonujo. Najlepša hvala. Pridinite pozornost predsedujoče, gospod Polčak, za eno minuto je prvi. Ja, tudi... Najlepša hvala, gospa predsedujoča, za besedo. Strinjam se s tem, kar je ravno kar povedala kolegica. Podpirati moramo Afriš, Afriško unijo, podpirati moramo tiste posameznike, ki eh, vodijo opozicijo v tej državi. Evropska unija je zmanjšala pomoč, ki jo uh, nudi tej državi, govorimo o 33 milijonih uh, dolarjev v 2015 in 2016. Evropska unija je največja podpornica uh, te države, finančno gledano. Zanima me, če je smiselno podpirati uh, državo, vlado v tej državi s takšnimi vsotami, uh, glede na to, da imajo 900 eh, milijonov eh, dolarjev eh, BDP-ja. 33 milijonov je kar precej denarja glede na njihov BDP. Mislim, da ne bi smeli podpirati države, ki tako ravna z lastnimi državljani. Podpirati moramo opozicijo in Afriško unijo v celoti. Hvala. Najlepša hvala, gospa Kenge. Za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča po smrti Solosanenga ne moremo več tolerirati prepotentnost in eh, aroganco, s katero varnostne sile v Gambiji vse čas izvajajo represijo nad eh, vsakomor, ki se z njime ne strinja v državi. S to resolucijo želimo reči dovolj konec eh, retoriki sovraštva in arbitrat v bojem ter nenehnim poskusom državnih udarov. Gre za pomankanje demokracije v državi, v kateri se bližamo volitvam čez nekaj mesecev. Prav tako gre za pomankanje temeljnih eh, svoboščin in tudi nujne so reforme kazanskega zakonika. Potrebno je prenehati z arbitrarnimi eh, umori in eh, mučenji ter zapiranje ljudi. In kotonojski sporazum mora služiti kot podlaga za takošne pogovore z gambijskimi oblastmi in eh, ob tem je potrebno tudi preučiti eh, možnosti zamrznitve sredstev eh, in tudi uvedbo sankcij za tiste, ki so odgovorni za to vrstne kršitve človekovih pravic. Hvala lepa. Hvala, gospod Moraes. Gospod Marijas. Sistematične kršitve človekovih pravic v Gambiji so zelo resna stvar. In do tega prihaja pogosto. Aprila so potekale eh, demonstracije v prestolnici Banjulu. Eh, protestniki so se pripravljali na volitve decembra. Solo Sandeng, eh, vodja opozicije, je bil takrat pridržan in na to je umrl v priporu. Na to je prišlo do drugega vala protestov. In še enkrat je vlada udarila po teh protestnikih. To ni nič novega za Gambijo, ki je ena od 15 eh, najrevnejših držav eh, na svetu. Četrtina prebivalstva trpi zaradi eh, prehranske nevarnosti. Od leta 1994 naprej prihaja do izginoti oseb zaradi političnih razlogov, prihaja do napadov na človekove pravice. Evropska unija mora narediti konec temu. Gospod Kastaldo. Grazie, grazie, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gambija je ena najrevnejših držav v Afriki in v svetu. Več kot eh, tretjina prebivalstva živi z manj kot petimi dolari na dan. Svoboda izražanja je popolnoma onemogočena zaradi brutalnosti režima. Jahmeja, ki je več kot 20 let na oblasti. In dejansko se uporablja tradicionalna eh, metoda za onemogočene nasprotovanja, namreč eh, z obsodbo na smrt na tisoče eh, eh, ljudi. Smrtna kazen se uporablja na zelo razširjen način. In, eh, manifestacije leta 2016 je policija surovo preprečila in prekinila in menim, da moramo storiti vse, zato da ohranimo eh, tiste, ki še naprej koliko toliko uspešno sportujo temu režimu in odpraviti je potrebno kakršnokoli pomoč temu režimu. Hvala, gospod eh, Denanoj, naslednji in zadnji. Hvala, gospa predsedujoča. Evropska unija ne more mirno spremljati kršitve eh, pravic ljudi. To velja za Gambijo in eh, za druge države. Predsednik Jame je kršil ustavo, vzpostavil islamsko eh, državo. To je nespremljivo in Evropska unija mora zagotoviti, da se spoštuje demokratične vrednote v tej državi, ki ima manj kot 2 milijona prebivalcev. zamrzniti je treba pomoč Gambi. Seveda to ne pomeni, da ne smemo pomagati s humanitarno pomočjo. Podpirati moramo ljudi, ne pa diktatorje. Hvala. Hvala, sedaj pa komisarka Jurova. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, razmere na področju človekovih pravic v Gambiji eh, poraja številna vprašanja in eh, zaskrbljeni smo, še posebej kar se tiče svobode izražanja, eh, pravic eh, oseb LGBTI, pridržanja, mučenja in tako naprej. Vse priložnosti, ki jih imamo, izkoriščamo za to, da izpostavljamo te teme v naših stikih s predstavniki Gambije. Te teme so na dnevnem redu političnega dialoga v skladu s členom 8 Na zadnje smo se sestali 26. aprila v Banjoju. Tudi 11. aprila smo izpostavili človekove pravice, ko se je zunani minister Gambije pogovarjal eh, z visokimi predstavniki Evropske unije v Bruslju. Nažalost je eh, bil napad na eh, miroljubne proteste 14. in 16. aprila pokazal, da so naši pomisleki upravičeni. Eh, veliko ljudi je bilo aretiranih, eh, napadenih, ena oseba je umrla v eh, priporu. 37 predstavnikov opozicije je sedaj pred sodiščem zaradi suma povzročitve kaznivega dejanja. To je še posebej resno, zato ker se dogaja pred decembrskimi predsedniškimi in parlamentarnimi volitvami. Evropska unija je eh, podala izjavo, v kateri je izpostavila eh, naše skrbi zaradi eh, napadov na protestnike. Podobne izjave so podali v ZDA, v Združenih narodih in v Združenem kraljestvu. To je naredila tudi gospodarska skupnost Zahodnoafriških držav ECOWAS in pa Afriška komisija za človekove pravice. Združene narodi, Afriška unija in Ekovas so eh, pripravili skupno misijo na visoki ravni za Gambijo, ki je začela svoje delo prejšnji teden, poziva eh, gambijsko vlado, da spoštuje svobodo eh, misli, združevanja, zbiranja, da zagotovi demokratični proces in da preišče smrt predstavnika opozicije na zadnjem sestanku v sklopu člena 8 v Banjuju 26. Eh, aprila je eh, Evropska unija izpostavila eh, napad na protestnike med drugimi tovrstnimi vprašanji. Preiskava v Gambiji poteka, tako pravijo gambijske oblasti in rezultati bodo predstavljeni Evropski uniji. Evropska unija še naprej spremlja razvoj dogodkov, je v stiku z vsemi deležniki in poziva gambijsko vlado, da spoštuje vladavino prava. Menimo, da je izjemno pomembno, da še naprej ohranjamo stike eh, z oblastmi. Na ta način eh, imamo na voljo najboljšo možno platformo za reševanje pomislekov, ki jih imamo in za izboljšanje razmer na področju človekovih pravic in upravljanja. Evropska unija je še naprej zavezana k podpori eh, gambicev pri eh, zagotavljanju demokracije, človekovih pravic in vladavine prava. Skupaj želimo zagotavljati eh, trajnostni, vključujoč razvoj na osnovi sporazuma iz Kotonuja. Hvala. Hvala, prejeli smo šest.